ga je sprejela konferenca predsednikov v četrtek 4. marca 2010 v skladu s pravilom 137. V ponedeljek in v torek ni nikakršnih sprememb dnevnega reda, kakršen je pred vami. Kar pa zadeva sredo, tu bo gospa Rebeka Harms predstavila predlog skupine zelenih in pa združene levice. Hvala lepa, predsednik, dame in gospodje. Še enkrat smo prosili, da bi spregovorili o temi izdaje dovoljenja za genetsko spremenjen korumpir Amflora. In to je iz več razlogov. Komisar za zdravje je zdaj tisti, ki je v Evropski komisiji odgovoren za izdanje dovoljen za trženje genetsko spremenjenih organizmov. E, državljani menijo, da zdaj bolj skrbno obravnavamo to vrstne gensko spremenjene organizme. Izkazalo pa se je ravno nasprotno in e, da je prišlo do takšnega škandala k malu po e, izvolitvi nove komisije, da je torej komisar nasprotoval uradnjemu stališču svetovne zdravstvene organizacije. V zadnjem mandatu je med svetom in komisijo prihajalo zelo pogosto do neenotnosti, kar zadeva postopke za izdajo dovoljen, kajti številne države članice se niso strinjale z ofenzivo eh, tovrstnih dovoljen, ki jo je vodil sam predsednik komisije Barozo. Dogovor je padel, da naj bi sprejeli drugačen, skrbnejši postopek za izdajo teh dovoljenj. Zanima me, kje je zdaj ta nov postopek. Predsednik prekinja. Večina državljanov je po našem mnenju proti in zato mislim, da je potrebna razprava o tovrstnih dovoljenjih in o tej ofenzivi, ki se eh, odvija. Predsednik ponovno prekinja. Prav tako prosim za poimensko glasovanje o tem vprašanju predsednik. Rad bi vprašal, ali bi kdo rad izrazil podporo za ta predlog. Gospod Šulc, izvolite. Vi ste proti. Dobro, razumem. Izvolite. Hvala, predsednik. Mimo morebitnih presoja posameznih članov parlamenta ali političnih skupin. Jaz menim, da je primerno, da v zvezi s tako pomembno temo se uh, ustrezno izrazimo. Večkrat uh, se pogovarjamo o temah, ki so nam eh, zelo daleč, pa čeprav so relevantne. Ta, ta stvar nas zanima pobliže, zanima naše voljivce, zato menim, da uh, moramo to uvrstiti na dnevni red. Hvala. Hvala lepa. proti, gospod Šulc. Hvala lepa, predsednik. Predsednik, strinjam se s pomisleki kolegice Harms. In dejstvo je, da v številnih državah članicah doživljamo zelo kontroverzno razpravo na to temo. Zato sem že na konferenci predsednikov prejšnji teden dejal to, kar bom zdaj tukaj ponovil na tem mestu. Zdi se mi, da ni smiselno, da imamo zdaj takole na hitro nepripravljeno razpravo, brez resolucije. Mislim, da bi bilo bolj pametno in bolj smiselno, da zahtevamo od pristojnega odbora naj imenuje poročevalca, ki bo obravnaval ta postopek in tudi samo tehniko izdajanja dovoljen. Izdajanje dovoljen na komisiji je vprašanje, o katerem govorimo že 8 let. Prav tako govorimo že o tem, na kakšen način naj bi to potekalo. Mi moramo pa zdaj preveriti, ali so tako daljnosežne odločitve, odločitve, ki bi zahtevale morda na koncu tudi možnost parlamenta, da eh, ne poda soglasja in zato mislim, da potrebujemo poročevalca, ki bi ta mehanizem preučil in pripravil poročilo, ki bo zagotovilo zakonodajno večino, na podlagi katere bi komisiji naložili naj to zadevo ustrezno spremeni. Torej, namen še enkrat je, da bi imeli zakonodajno večino, eh, na podlagi katere bi komisija na podlagi medinstitucionalnega dogovora potem imela zavezo, da spremeni ta postopek. To se mi zdi mnogo boljše kot takšna razprava na hitro. Hvala lepa, gospod eh, Šulc. Dame in gospodje, lepo vas prosim, da se držite poslovnika v skladu s poslovnikom. So to eno minutni prispevki, tako za kot tisti proti takšnemu predlogu. In prosim, da ne prekoračate tega, čas, ta, tega časa, kajti to nam ruši dnevni red. Torej, slišali smo predlog zelenih in pa združene levice eh, in sicer, da o tem glasujemo poimensko. Zdaj bomo glasovali. Kdo je za? predlog, ki ga je podala gospa Rebeka Harms. Izvolite. Proše, odpiram glasovanje. Začenjamo z glasovanjem. Glasujemo poemensko, še enkrat ponavljam. Vsi ste glasovali? Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. 82 glasov za, 182 proti, 15 vzdržanih. Predlog je torej zavrnjen in s tem ostaja dnevni red nespremenjen. Za četrtek ni predlaganih nekakršnih sprememb, kar pomeni, da je dnevni red za celotni teden tudi potrjen. Naslednja točka na dnevnem redu pa je tema mednarodni dan žena. Izjava predsednika. Dame in gospodje, kolegice in kolegi. Mednarodni dan žena je drugačen praznik kot eh, praznik, kakršnega se morda spominjamo vsaj v srednji in vzhodnoevropskih državah. 8. marca ne dajemo samo rož nam poznanim gospem, ampak je to priložnost tudi za zelo resno razpravo o enakopravnosti, za podporo materam v družinah z številnimi otroci in tudi za boj proti nasilju nad ženskami. Evropski parlament se aktivno vključuje v to razpravo. Odbor za pravice ženski in enakopravnost med spoloma je izjemno pomemben odbor v našem zboru. Novembra 2009 smo sprejeli resolucijo o odpravi nasilja nad ženskami. V tej resoluciji pozivamo Evropsko komisijo in države članice naj vzpostavijo skupne, enotne programe ukrepov za boj proti to vrstemu nasilju. Upamo, da bo Evropska unija lahko zgled celotnemu svetu na tem področju. Ženske si zaslužijo danes več, kajti Evropo želimo tudi obvarovati pred eh, demografsko pastjo, ki nas čaka. Vendar pa to ne sme iti na račun žensk. Tudi matere treh, štirih otrok morajo imeti možnost poklicnega življenja in tudi Eh, možnost napredovanja, tako kot moški. Prav tako je treba vedeti, da je to samo eden od načinov, kako doseči ta cilj. Ženske, ki pa želijo ostati doma pri svojih otrocih, pa morajo prav tako imeti priložnost za to, naprimer z ustreznim sistemom davkov, ki se upošteva glede na velikost družine. Naš namen je torej popolna enakopravnost, kjer je tole možno in uh, Nujno, torej povsod in diskriminacija mora postati del preteklosti, še posebej na delovnem mestu. Moške in ženske v Evropski uniji so enaki v obveznostih in pravicah in branjenje teh pravic je naloga tudi nas, Evropskega parlamenta. Vsem gospem v Evropskem parlamentu želim, da bo vsak dan njihov dan, da se ne bodo nikoli počutile diskriminirane. Prav tako si želim, da bi bilo vas, torej kolegic poslank čim več in vedno več v Evropskem parlamentu. Zdaj prehajamo na izjave v imenu političnih skupin, v imenu skupine Evropske ljudske stranke, gospa Corinne Bortman-Koll. Izvolite. Ja, dankjewel, eh, voorzitter. Hvala lepa, gospod predsednik. Kakor ste že povedali, danes je mednarodni dan žena, To je stota obletnica tega pomembnega praznika. Je to razlog za praznovanje? Veliko smo že